tej temi. V skladu z dnevnim redom sledi skupna razprava na temo kohezijska politika solidarnosti in sklade Evropske unije. Je zaporočilo kot solino o urbani prenovi kot prispevku gospodarske rasti v okviru kohezijske politike Evropske unije poročilo VON glede optimizacije vloge teritorijalnega razvoja v kohezijski politiki, poročilo eh, Kolarska Bobinska glede vloge kohezijske politike Evropske unije in njenih akterjev pri izvajanju nove evropske energetske politike, poročilo Estaras glede solidarnostnega sklada Evropske unije in izvajanje in uporabi besedo predajam poročevalcu Gocolino za štiri minute. Si, raporto si pone l'obiettivo di mettere... S tem poročilom želim središče bodoče evropske kohezijske politike in eh, sploh politike nasploh postaviti evropska mesta in povezave med eh, mesti velike infrastrukture, s katerimi lahko spodbujamo rast in zaposlovanje, lahko ponudita visoko kakovostno zaposlovanje mesta in njihove povezave predstavljajo tudi veliki ziv za prihodnost. Če si pogledamo demografski razvoj in staranje evropskega prebivalstva, ugotavljam, da to vodi tudi v nove oblike revščine mesto lahko poleg negativnih eh, posledic prevzame tudi vlogo nosilca kulture, povezav med eh, različnimi generacijami, ki jih povezujemo v skupine in zato eh, potrebujemo evropski načrt o urbani prenovi v kohezijski politiki in v strukturni sledi lahko najdemo srezna sredstva. Načrt eh, bi imel naslednje cilje. In sicer je to zapisano v mojem poročilu. Pomembno je, da povečamo vrednost eh, urbanih eh, območij, mest, da prenovimo urbana središča, da povečamo energetsko učinkovitost stavb, naprimer to je že program, ki bi bil dokaj obširen. Prav tako eh, moramo zagotoviti prihodnost naše urbane dediščine. Tukaj imamo tudi pomembne cilje v povezavi s podnebnimi spremembami in sobivanjem. So na evropskem območju, ki ga pretresajo tudi potresi, zato moramo mesto ustrezno zgraditi. Potrebujemo nove zasnove urbanega načrtovanja, določen države članice, pravzaprav sploh ne vodijo nobene politike, eh, zazidalne politike urbanistične politike. Velja samo to, kar reče trg, vendar pa ne moremo se naslanjati samo na trg eh, za izpolnjevanje eh, potreb v različnih družbenih skupnosti. Pomembna tema glede mest in mestnih eh, povezav se nanaša na mobilnost oseb in blaga pri čem moramo upoštevati načelo trajnosti. Govoril sem že o ohranjanju kulturne dediščine. V mestih se namreč skoncentrira tudi kulturna dediščina in to je nadaljni potencial za razvoj. Tako kot vidimo, moramo tudi ustrezne povezave med mestnimi središči in obrobi. Paziti moramo tudi na rabo zemljišč v urbanih območjih, ne samo eh, kar zadeva varstvo kmetijskih eh, površin. Vsem tem smo se ukvarjali v tem poročilom in za zaključek naj povem še nekaj pet odstotkov sredstev bi morali uporabiti za urbanistični razvoj, pri čemer pa potrebujemo več evropskih sredstev in mislim, da potrebujemo tudi močnejšo pravno podlago, zato da bomo urbanistično politiko ustrezneje vodili. Hvala lepa. Sedema nas letni poročevalec Derek Wong za štiri minute. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala tudi eh, komisarju. Še posebej veselim, da sem se lahko okvarjal s to temo. Kohezijska politika je najpomembnejša politika Evropske unije v naslednjem finančnem okviru. Upajmo, da bomo imeli dovolj sredstev za kohezijsko politiko. Prav tako je pomembno, da imamo ustrezno zakonodajo ki nam bo omogočila, da preko kohezijske politike ustvarjamo delovna mesta in gospodarsko res. Zato pozdravljam predlog komisije glede nove ureditve, sploh kar zadeva skupni strateški okvir za pet glavnih skladov, kar bo povečalo učinkovitost evropskega financiranja, izboljšalo poenostavljanje postopkov za upravičence in omogočila Eh, tudi lažji dostop eh, do skladov. Takrat, ko je bilo to najprej predlagano, smo pogrešali nekaj podrobnosti in mehanizmom, ki bi povezali teh pet, teh pet skladov med seboj. Zdaj imamo predlog. Eh, vodene na različnih ravneh, vodene na regionalni ravni, teritorijalne investicije. Vse te zadeve so zelo dobri predlogi in mislim, da bi jih morali upoštevati prav vse. Zato pa potrebujemo nekaj mehanizmom, ki bo dopovezali sredstva iz vseh skladov. Zato sem se povezal z mnogimi akterji v Evropi in zainteresiranimi po Evropi iz lokalnih skupnosti, regij, ki se ukvarjajo s programi strukturnih skladov, vsakodnevno se srečujejo z njimi in mislim, da morajo vedeti, eh, kaj se dogaja na tem eh, področju. Na okrogli mizi, ki smo jo organizirali, je bilo to vprašanje zelo koristno. Uspelo nam je proučiti različne mehanizme in možnosti njihovih povezav na lokalni in regionalni ravni. Wales je dober primer, prav gotovo ste pričakovali, da bom Wales podal kot eh, primer. Imamo ja en uh, portal z eno aplikacijo za proces uh, plačil in uh, spremljala. To je neke vrste one-stop shop za upravičence. Drugi primer iz nizozemske, kjer sredstva iz eh, različnih virov posredujemo lokalnim oblastem, ki potem ustvarjajo sklope, pakete, s katerim bolj učinkovito vodijo projekte. Tretji primer je Združeno kraljestvo, kjer smo predlagali model, ki bo omogočil integrirano financiranje iz evropskih eh, in drugih sredstev. Predlagali bodo infrastrukturni projekt, eh, iz katerega bomo porabili Evropski socialni sklad eh, in Evropski sklad za regionalni eh, razvoj. Regije bodo seveda podali tudi druge eh, predloge in dobro bi bilo, če bi vse te zamisli, te dobre prakse zbrali in našli možnosti za izmenjavo teh dobrih praks v Evropski uniji. Upam, da boste to upoštevali kot eh, predlog, ki izhaja iz eh, tega inicijativnega poročila. Upam, da bomo dobre ideje spravili skupaj, jih eh, povezali in združili sredstva iz teh največjih petih skladov. To bo po mojem najboljša pot za uporabo teh sredstev pri doseganju ciljev strategije EU 2020 in zagotavljanje ekonomske blaginje po vsej Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je gospa Kolarska Bobinska za 4 minute. Hvala lepa, gospa predsednica. Trenutno se soočamo z velikimi izzivi pri zagotavljanju sinergij pri sredstvih. To je tudi priložnost za uresničevanje ciljev obeh politik in optimizacijo teh ciljev. Evropska komisija je dodelila veliko sredstev v skladu za regionalni razvoj za obnovljive vire. Zdaj pa je pomembno, da te ta sredstva dobro porabimo. Energetski projekti, ki se financirajo iz kohezijskih skladov, morajo predvsem omogočiti regionalni razvoj, ustvarjati delovna mesta ter odpravljati razlike med regijami. izboljšanje dobave energije lahko pomeni velik napredek za regije, ki zaostajajo. Sploh, če gre za vlaganje v decentralizirane vire energije. V poročilu minjemo ključne cilje regionalne politike, ki bi morali vključevati vlaganja v decentralizirane energetske vire, pa tudi v energetsko učinkovitost in razširitev energetske infrastrukture. Pogosto govorimo o virih energije, manj pozornosti pa posvečamo prenosu energije. Kako pride energija? od eh, mesta proizvodne do uporabnika. Veliko imamo še možnosti za nadgradnjo energetske infrastrukture. Evropske regije se seveda med seboj močno razlikujejo, tako da ne moremo imeti enega modela, ki bo veljal za vse nekatere regije vlagajo v obnovo stavb in energetsko učinkovitost, druge imajo pomagli, pomankljivosti pri prenosnih omrežjih in vlagajo tja. Vsi cilji pa imajo nekaj skupnega. Gre za skupne cilje, ne glede na to, da so v regijah problemi različni. Zato moramo upoštevati mnenje regionalne ravni v državah članice in tudi na evropski ravni. Regije bodo izbirale projekte, ki se jim zdijo najbolj koristni in um, lažje presojijo, koliko vlagati kam. Ne želimo si, da bi kar eh, raztresali denar. Ne gre samo za to, da denar porabimo, ampak moramo ta denar, ki je na voljo, tudi dobro porabiti. Če imamo upravka z, šo, z regijo, ki je svoje šole že modernizirala in eh, sprejemamo za njo projekt za posodobitev šol, potem moramo zagotoviti, da ta regija ne bo kaznovana, zato ker je že to nalogo opravila ampak jim moramo ponuditi drugo možnost. V naslednji finančni perspektivi bomo imeli na voljo več denarja za energijo, kohezijske politike pa ne smemo uporabljati eh, vsakič, ko na kak drug način ne moremo izpeljati nekega projekta. Kohezijska politika ni nadomestilo za ustrezno financiranje. In To moramo vedno znova povdarjati. Kohezijsko politiko potrebujemo, vendar mora izpolniti cilje, ki smo jih zastavili. Lahko sodeluje z drugimi politikami, vendar pa mora imeti lastna namenska sredstva. Hvala lepa. In zdaj še poročevalka Estaras za 4 minute. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Ostali smo Evropski solidarnostni sklad zato, da bi se odzvali na velike nesreče, ki bi se zgodile v državah članicah. In eh, tudi za države kandidatke. Pred eh, tem eh, takih možnosti sploh nismo imeli. Sklad je bil zelo uspešen in pomeni, da je smo resničili evropsko solidarnost kot eh, neko načelo. Vendar pa smo v zadnjih letih ugotovili tudi pomankljivosti tega sklada. Pri velikih nesrečah, ki so povzročale škodo nad določeno stopnjo, ta sklad ni dobro deloval pri regionalnih eh, nesrečah. pa oziroma nesreča, ki plivajo na življenje eh, prebivalstva tam, da smo v teh primerih veliko prošen, ki so bile zavrnjene, več kot 60 odstotkov eh, teh predlogov se nanaša na to vrstne nesreče. Doslej nismo imeli dobro opredeljenih eh, indikatorjev, kazalnikov, zato smo v regijah eh, vzbudili velika pričakovanja, ki jih potem nismo mogli izpolniti. Pri pripravi poročila pa udarjam, da je treba zdaj odpraviti pomanjkljivosti pri definicijah. V zadnjih letih se je tudi pokazalo, da bi lahko sklad hitreje ukrepal med nesrečo in plačili, poteče 90 mesecev, kar seveda otežuje prizadetemu prebivalstvu življenje. Radi bi pospešili postopke in mogoče omogočili tudi na prejšnja plačila, predplačila. Tudi pri uh, sušah, naprimer, bi morali imeti uh, spremeniti rok za prijav škode. Tudi pri takšnih postopnih uh, nesrečah uh, bi morali sprejeti druge definicije. Tako da pričakujemo predelavo direktive brez vplivanja na finančna sredstva pri nadaljni podpori prizadetih. Komisija je 2005 eh, podala ustrezen predlog, vendar pa svet tega ni sprijel. In eh, takrat je bilo predlagam, da bi vključili tudi druge nesreče, ne samo naravnih nesreč zdaj pa prosimo, da bi te spremembe vendarle uvedli, pri čemer ne smemo eh, zmanjšati sredstev eh, za eh, pomoč, pa tudi ne pri kriterijih za upravičenost. Poleg brutonotranjega proizvoda predlagamo tudi druge kriterije, ki so prilagojeni posameznim regijam gre tudi za možnost poenostavljenih eh, postopkov. Komisija bi lahko odpravila delitev med odobritvijo sredstev in eh, dejansko kim nakazilom sredstev. Na ta način bi lahko postopek pospešili. Hvala lepa, gospod eh, komisar Han. Hvala lepa, gospod. Pred predsedujoča, poslanke in poslanci, najprej naj se zahvalim v imenu celotne komisije pri poročevalcih in poročevalkah za odlična poročila. Glede na to, da trenutno potekajo pogajanja med svetom in parlamentom, so ta poročila zelo koristen prispevek pri soočanju z izjemnostjo izzivi urbane politike, energetske politike in povezave med njimi. Široka podpora, eh, ki so jih dobila ta poročila v pristojnih odborih, je jasen signal, močan signal Evropskega parlamenta in veseli me, da se tukaj v večini točk strinjamo. Teritorijalni vidik eh, kohezijske politike in regionalne politike je odločilnega pomena za prihodnost regionalne politike. Gospod eh, Kocolino povdarja vlogo mest in urbanih eh, območij, kar je potrebno za doseganje ciljev Evropa 2020, ko govorimo o učinkovitosti, učinkovitosti rabi sredstev eh, izkoriščanje inovacij v Evropi. Tukaj mesta igrajo zelo pomembno vlogo, zato jih moramo vključiti v našo politike. Zato se mi zdi tudi nujno potrebno v smislu eh, večni vojskega upravljanja. In tukaj ne podarim, da bom strav na tem, da bodo vlade upoštevali tudi lokalne, regionalne ravni, pa tudi nevladne organizacije, ki bodo vključile v pripravo projektor. Kot rečeno, načrtovanje in izvajanje na čim širši osnovi prizadete moramo spremeniti v udeležence, zato pa potrebujemo tudi ustrezne instrumente. Najmanj pet odstotkov sredstev iz eh, sklada za regionalni razvoj za urbane projekte, ki jih oblikujejo mesta sama. To izredno povdarjam. Teh pet odstotkov se nanaša na integrirane teritorijalne pobude. Seveda bomo imeli poleg tega tudi sredstva eh, iz sklada, ki se bodo uporabljali za projekte iz urbanih območjih, tako kot se že sedaj dogaja. Celovit integriran pristop se večkrat omenja in to bo zagotovilo dobre uspehe. Partnerski sporazumi bodo tukaj odigrali ključno vlogo, se bodo predstavljali specifična področja in predlagani instrumenti, naprimer eh, instrumenti za lokalni eh, razvoj in podobno. Kolega Won eh, zahteva še nadaljno predelitev, natančnejšo predelitev teh instrumentov. Naj vam zagotovim, da komisija tukaj deluje in bo čim prej predala lokalnim skupnostim in regionalnim eh, oblastem ustrezne smernice, pri čemer moramo upoštevati tudi upravne zmogljivosti. Skupaj z državami članicami moramo zagotoviti, da se bodo sredstva uporabljala tako, da se bodo stvarjala nova mesta in zagotavljala zaposlovanje. Enako velja tudi za trajnostno zaposlovanje. Zahvaljujem se kolegici Kolarski Robinski, ki je predstavila zelo dober eh, pogled na evropsko kohezijsko politiko. Eh, takšno politiko potrebujemo, ki bo prikrojena potrebam posameznih regij. To velja enako za urbana področja kot za energetsko politiko. Še nekaj izporočila gospe Staras Fergut glede solidarnostnega sklada 23 držav eh, članic eh, in kandidatk eh, so dobili sredstva višine 1,3 milijarde v 49 nesrečah. Evropska unija je solidarna skupnost in eh, hvaležen sem, da smo lahko s solidarnostnim skladom eh, pridobili tudi ustrezen instrument. Sem pa prepričan, da lahko ta instrument uporabimo in eh, oblikujemo še bolj učinkovito. Zahvaljujem se za to poročilo, kot odziv na sporočilo iz oktobra 2012 glede solidarnosti Evropskega solidarnostnega sklada v bližnji prihodnosti bomo pripravili zelo konkreten predlog in vas že danes prosimo za podporo. Gospe in gospodje, še enkrat se vam zahvaljujem za opravljeno delo ter za sodelovanje. Rast in zaposlovanje lahko ustvarijo naša podjetja v lokalnih skupnostih, v regijah, zato jih moramo optimalno podpreti in zagotoviti koherenco med posameznimi politikami in političnimi instrumenti. Prizadeti morajo postati udeleženci, upoštevati moramo še bolje upoštevati lokalne in regionalne potrebe, kot v preteklosti tudi v prihodnje stavim na Evropski parlament kot močnega partnerja v nadaljnih pogajanjih. Hvala lepa. Grazie, komisar. Najlepša hvala gospod komisar. Zdaj pa predajam besedo gospe Hjusmenovi, ki bo govorila v imenu odbora. Spoštovana predsedujoča, spoštovani gospod komisar, z Liponsko pogodbo je teritorijalna kohezija postala eden poglavitnih ciljev Evropske unije. Poročilo gospoda Vona je dobra osnova za oblikovanje strategije s katero naj bi dosegali cilje za leto 2020. Skupni strateški okvir bomo lahko uporabili za boljše izvajanje in pa uporabo sredstev. Lokalni razvoj ter integrirano teritorijalno vlaganje pa bosta prispevala k trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti. pristop od spodaj na vzgor bi morali uporabljati zelo aktivno in sicer s sodelovanjem vseh deležnikov. Pri tem pa moramo uporabljati tudi strategije za lokalni razvoj. Obenem bi morali uporabljati administrativne zmogljivosti ter zmanjšati administrativne obremenitve. Hvala. Najlepša hvala. V imenu odbora za industrijo, raziskovanje in pa energetiko. Še kolega, izvolite. Gospod Encijo, kohezijska politika je bistvenega pomena za Evropsko unijo nasploh. Politika naj bi pomagala prizadetim področjem k večji integraciji znotraj Evropske unije. V dobro vseh, seveda. Zato ne bi smeli zmanjševati financiranja za kohezijsko politiko v prihodnem večletnem finančnem okviru. Kot poročevalec v imenu odbora ITRE menim, da je bistvenega pomena, da te sklade uporabljamo za financiranje energetskih projektov v manj razvitih regijah, še posebej na vzhodu Evropske unije. Ustrajam pri tem, da moramo vlagati v energetsko učinkovitost, vključno z sektorjem stanovanskim sektorjem. Zagotavljati bi morali nepovratna sredstva in posojila na lokalni ravni. Projekti za razvoj energetske infrastrukture so prav tako pomembni, zato potrebujemo koordinacijo med strukturnimi skladi in pa instrumentom za povezovanje Evrope. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa še govorci političnih skupin. Začnemo z. EPPM, Evropsko ljudsko stranko. Gospodična Maconi, najlepša hvala. Predsedujoče, zahvaljujem se poročevalcem za opravljeno delo, zahvaljujem se tudi za poročilo, o katerem se trenutno pogovarjamo. Vsa poročila imajo skupno osnovo in sicer je cilj teh poročil izboljšati teritorijalno razsežnost kohezijske politike. Veseli me, da je tudi komisar Johannes, gospod Han, dejal, da so bila vsa štiri poročila dobro izvedena in da priznava nekakšen skupen cilj teh poročil. Mesta so namreč v osredju kohezijske politike. Če zdaj omenim še poročilo gospoda Kocolina. Gre za mesta, pa tudi za okolico mest. In mesta so resnično lahko pomembno gonilo razvoja. Če se bo seveda zagotovilo tudi ulaganje v ekološke pristope. Upoštevati bomo morali tudi določene načela solidarnosti, ki se morajo uporabljati na bolj učinkovit in usmerjen način. To je navedeno tudi v zadnjem poročilu. Moramo biti torej bolj fleksibilni, fleksibilni, manj togi, še posebej v razmerju do načina izvajanja te politike v zadnjih letih. Kot poročevalec v senci gospoda Kocolina se bomo osredotočili predvsem na to poročilo. S poročevalcem sem tesno sodelovala in v sodelovanju s poročevalcem sem se skušala osredotočiti še posebej na urbano razsežnost. Komisijo prosim, da svoje cilje poveže tudi s cilji strategije 2020, tako da bodo mesta postala bolj pametna in pa trajnostna. Zagotoviti bomo morali torej minimalni prag. Ne na zadnje pa bi morali v okviru načrtovanja vključiti tudi lokalne administratore. Tako da bi pri tem uporabili tudi model, ki se bo osnoval na lokalne ravni. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospa Krel, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegi in kolegice. Eh, kohezijska politika je dejansko zelo široko polje, to kaže tudi razprava. Tukaj tu, tu gre od eh, urbanega razvoja in prispevka mesta eh, k gospodarstvu do. Uh, Eh, teritorijalnega razvoja in sodelovanja, energetske politike, prispevke energetske politike, kohezijske politike, pa vse tja do solidarnostnega sklada in tako naprej. Lahko bi navedla še marsikaj. To je seveda zelo pozitivna slika, vendar na tem mestu moramo biti tudi pazljivi. Zelo pomembno je, da si zastavimo jasne cilje za kohezijsko politiko in da razpoložljiva finančna sredstva koncentriramo na te cilje. Ne smemo pač eh, brez kriterijev porazdaljevati sredstev, kot se je pač to dogajalo v preteklosti. Ta nova usmeritev kohezijske politike, tej sledimo uh, s formulacijo uh, Eh, in ob nove eh, kohezijske politike po letu 2014. Eh, vendar tu se pojavlja še neko novo polje dela in sicer naše delo z javnostmi, mi moramo delati dobro in tudi govoriti o tem, kaj ti na ta način bodo tudi ljudje bolj sprejemali evropsko politiko. To nam lahko uspe, če partnersko politiko jemljemo eh, resno in partnerje iz eh, regij vključimo v pripravo operativnih programov. Na ta način bodo projekti bolje tekli, bolje bodo sprejeti in znani. Nadaljna pomembna točka je, da moramo bolje koordinirati evropske politike med seboj in znotraj kohezijske politike, pa tudi z drugimi politikami. In ne na zadnje, nam ne koristi prav nič še tako dober osnutek politike, če nimamo zadostnih finančnih sredstev potrebujemo eh, pozitivne eh, rezultate tudi pri pogajanjih o eh, večletnem finančnem okviru, zato da bomo pozneje delali dobro politiko za naše državljane. Hvala lepa. Hvala lepa za skupino Alde. Manesku za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. In realizacija raportov aflate v debatere. Mesurile in akcijile konkrete. Gospod komisar, mislim, da je zelo dobro, da imamo na voljo konkretne predloge v okviru kohezijske politike in v okviru strukturnega sklada. Vse to bomo vključili v naslednje programsko obdobje, v katerem želimo doseči večjo gospodarsko rast. Rada bi vas opozorila na pomen mest. Urbana območja so tista, ki so najbolj utrpela zaradi diskriminacije, revščine in brezposelnosti. Upoštevati je treba tudi ključno ulogo, ki jo družbe igrajo pri izpolnjevanju ciljev strategije EU 2020. Tu gre za okoljske, družbene, socialne cilje, tudi gospodarske cilje. Na globalni ravni ne bomo konkurenčni, če ne bomo na učinkovit način izkoristili vsega potencijala za rast, ki ga prinašajo ta območja. Zato pa lahko porabimo kohezijsko politiko. Zelo pomembno je, da spodbujamo tudi naložbo v energetsko infrastrukturo, da spodbujamo vse tiste ukrepe, s katerimi bomo izboljšali energetsko učinkovitost. To je ključnega pomena za regionalni razvoj. Strukturni skladi imajo ključno funkcijo pri doseganju teh ciljev. V naslednjem programskem obdobju bomo morali prav preko teh skladov zagotoviti dovolj sredstev, tako na evropski ravni kot na nacionalni ravni. Tu se bodo tudi sprejemali ustrezni ukrepi za boljše črpanje sredstev, ki so na voljo. Istočasno pa bomo zagotovili tudi dovolj finančnih sredstev. Tisto, kar potrebujemo, so bolj enostavni, jasni postopki, zmanjšati je treba upravno breme, izboljšati je treba tudi upravno zmogljivost predvsem pa je treba vključiti lokalne in regionalne skupnosti in organe v proces sprejemanja odločitev. Večja fleksibilnost tudi pri porabi sredstev je več kot zaželjena. Hvala. Hvala lepa za skupino zelenih. Gospod Krizogelo za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Solidarnostni sklad imamo na voljo od leta 2002. Seveda smo v preteklosti že uporabljali ta sklad, predvsem, ko so se pripetile kakšne naravne nesreče ali druge katastrofe. Pomembno je, da svet sprejme predlog komisije, kako izboljšati delovanje tega sklada. Sicer se bodo katastrofe samo povečevali, mi pa ne bomo mogli posredovati. Dejstvo je, da bomo verjetno v prihodnje morali posredovati uh, bolj pogosto zaradi naravnih nesreč. V letu 2011 smo porabili več kot 60 milijonov evrov zaradi naravnih nesreč ali drugih nesreč, v katerih je umrlo na tisoče ljudi. Zelo pogosto se zgodi, da ne uspemo pokriti čisto vseh vidikov pri teh nesrečah, zato je zelo pomembno, da se ta sklad čim bolje izkoristi, da se ga uporabi za to, da ponudimo pomoč tistim, ki so jih prizadele katastrofe. Je pa res treba poskrbeti tudi za to, da bomo znali boljše predvideti dogodke, da bomo znali bolje predvideti tudi morebitne posledice nesreč in katastrof. Izboljšati je treba postopke. Postopki bi morali biti bolj enostavni, bolj enostavno bi morali imeti dostop do teh sredstev. Vedeti moramo tudi, na kakšen način se sredstva porabljajo in kako so se črpala v zadnjem obdobju. Zelo pomembno je, da na najboljši možni način izkoristimo vsa sredstva, ki jih ima Evropska unija na voljo. Enako velja tudi za sredstva, ki jih ima na voljo države članice. Hvala lepa za skupino IKR, e gospod Vlasak, za tri minute. Važene dami a panove. Gospe in gospodje, vsi vemo, da so teme, ki jih danes obravnavamo, zelo tesno povezane s tematikami, ki jih obravnavamo v okviru kohezijske politike, v okviru večletnega finančnega okvira do leta 2020 in v okviru drugih programov. Tako da bi ta razprava morala res koristiti vsem. Če se ne bomo pogovorili o čisto vsem, je isto, kot če se ne bi sploh o ničemer pogovarjali. V Bruslju in Strasburu se pravzaprav pogajamo o podrobnostih. Na nacionalni ravni pa vzpostavljamo strukturo za izvajanje teh programov, za uresničevanje posameznih projektov in za konkretno porabo sredstev, ki so na voljo v teh skladih. Mislim, da bi morale tudi lokalne skupnosti in mesta igrati večjo vlogo v prihodnih procesih. Samo tista mesta, ki imajo več zmogljivosti, ki znajo dobro upravljati sredstvi, ki jim jih damo, lahko dosežejo uspeh. Zato bi morali mesta veliko bolj vključevati v samo delo. Mesta in države treba bolje obveščati o možnostih, ki so na voljo. Ta zakonodaja je temu tudi namenjena. Zato prosim komisijo, da nas redno obvešča o tem, na kakšen način mesta sodelujejo v vseh teh strukturah. Prosim tudi, da komisija predstavnike posameznih mest povabi na pogajanja. Natančno bi si morali postaviti tudi prednostne naloge, ko gre za samo financiranje posameznih regij in mest. Ne smemo pa pozabiti na majhna mesta in na podeželje. Tudi podeželska območja potrebujejo dodatna sredstva in jih lahko tudi koristijo ne samo iz strukturnega sklada, temveč tudi iz sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja. Naprimer, na voljo imamo povračilo DDV-ja, to je sicer možno v okviru enega programa, v okviru drugega ne, kar pomeni, da je treba natančno predeliti pravila. Jasno je treba vedeti, kakšna pravila veljajo, za vse morajo veljati enaka pravila. In na ravni občin in mest bi morali imeti na voljo eno samo kontaktno osebo, ki bi prijela vse informacije, ki jih potrebujejo o posameznih programih. Torej, enaka merila morajo veljati tako za posredovanje informacij, kot tudi za črpanje sredstev. Zato bi morala komisija spodbuditi države članice k temu, da vzpostavijo sistem, ki bo omogočil čim bolj enostavno črpanje sredstev. Gospe in gospodje, celoten postopek je treba pospešiti. Naslednje programsko obdobje se bo zelo verjetno nekoliko zamaknilo, zato vas lepo prosim, da ta zamik ne bo tako dolg, kot je bil leta 2007. Predsedstvo je tisto, ki bo moralo storiti vse, kar lahko, da do tega ne pride. Hvala. Hvala lepa za skupino. EFD. Gospod Paška, dve minuti. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani komisar. Na začetku bi rad povedal, da sem zelo vesel, da je Evropski parlament po dolgi razpravi končno prišel do trenutka, ko bo podprl tudi razvoj mest in manjših krajev. Namreč ukvarjali smo se že s podeželjem, z odročnimi regijami, z otoki in z drugimi območji, na mesta pa smo kar nekako pozabili. V preteklosti so se mesta razvijala kot trgovinska središča, kot politična središča ali kot tehnološka središča. Dejstvo pa je, da se panorama precej spreminja, da se spreminjajo tudi zahteve državljanov, tudi zaradi globalizacije. To je tudi razlog, zakaj je nujno, da vzpostavimo ustrezne pogoje za to, da se mesta preoblikujajo, da se spremeni urbano okolje, da se ga posodobi tako, da bo ustrezalo današnjim potrebam državljanov. Obnoviti je treba zgradbe, izboljšati je treba infrastrukturo, prometno infrastrukturo, zmanjšati je treba onesnaževanje in hrup v mestih. Na voljo imamo torej politiko za podporo mest. Mislim, da bo ta politika koristila skoraj da 80 odstotkom evropskih državljanov, zato bi se morali tega vprašanja lotiti zelo resno. Hvala. Grazie, pe... Hvala lepa. Za skupino GUE o marži za eno minuto. Le micro marche, oui. Mikrofon dela. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Sem član pogajalske ekipe Evropskega parlamenta o splošni uredbi za sklade. Naj povdarjam, da trenutno skrbimo za to, da bi vsa pričakovanja v tem poročilu uslišana, da bi našli ustrezna sredstva tudi v prihodnih evropskih skladih. Moramo pa priznati, da ni vedno enostavno pridobiti države članice na svojo stran, zato da bi tudi regionalna politika lahko naredila tak kakovostni preskok naprej. V teh pogajanjih pa je Evropski parlament kljub temu dosegel napredek. Skupaj stopamo naprej odločni, močni je pa res, da je naloga težka. Na zadnjem srečanju, gospod komisar, sem imel priložnost, da sem vam izrazil, svojo veliko zaskrbljenost zaradi prihodnjega večletnega finančnega okvira. Prvič v zgodovini Evrope se bo namreč zgodilo, da bodo sredstva za kohezijsko politiko zmanjšana. Vsaj tak je predlog. Mislim, da bi morali vse to oceniti tudi z vidika prihodnosti regionalne politike. Hvala. Grac. Hvala lepa. Gospod Stadler kot samostojni poslanec za eno minuto gospa predsedujoča gospod komisar mislim da je bilo nekaj poročil ki so bila sporna in mislim da potrebujemo dejansko v kohezijski politiki potrebo po prilagoditvi in mislim da se lahko komisiji samo zahvalimo da se tega lateva že kolegica krileč je povedala da moramo ukrepati in sicer ciljno usmerjeno Mislim, da do povišanja ne bo prišlo, sredstva, ki so na voljo, pa je treba bolje uporabiti. Na ta način se lahko borimo tudi proti brezposelnosti. Rečeno je že bilo, da to še zlasti velja, ko gre za kohezijsko politiko. Poročilo Kosolino zahteva s teorijo centralnih mest, kot jo poznamo v avstrijskem in nemškem prostoru. Zakaj? Namreč tukaj se zdi, da bo to nedvomno pridobilo na pomenu. Ali to zadošča ali zadošča pet odstotkov sredstev. Zato, da bomo razvili ustrezne instrumente, o tem dvomim, vendar pa mislim, da bomo v prihodnje potrebovali več sredstev in mislim, da bomo tu morali še več sredstev prerasporediti. Mislim pa, da je smiselno, da začnemo z novimi inštrumenti, vidimo, kaj se bo zgodilo in potem prilagodimo tudi višino sredstev. Skratka, mislim, da to ni zadnja taka prilagoditev. Naj pri točki 10 nemške različice opozorim še na napako v nemškem prevodu. In sicer ukrepi so namenjeni ne boju proti energetske učinkovitosti, ampak seveda ukrepitvi energetske učinkovitosti. Hvala lepa. Grazie, ora. Hvala lepa. Sedaj dobijo besedo še ostali govorniki. Začnemo z gospod Lukačevsko za dve minuti kohezijska politika je ključni instrument ki ga imamo na voljo zato da izravnamo razlike med posameznimi regijami da spodbudimo enakomeren razvoj posod po evropi zahvaljujoč kohezijski politiki tudi upamo da bomo našli pot ven iz te recesije ki trenutno vlada na evropski celini. Ravno zaradi tega mora biti kohezijska politika bolj fleksibilna, zato da lahko upošteva tudi razlike med posameznimi regijami. Sredstva, ki so na voljo v okviru kohezijske politike, morajo biti zadostna, sicer ne bomo uspeli izpolniti ciljev, ki smo si jih zastavili. Kot poročevalka v senci sem večkrat podarila, da če želimo spodbuditi regije, da uporabljajo evropska sredstva, potem moramo skrajšati in poenostaviti postopke in zmanjšati upravno breme. Načela morajo biti jasna, tako da se bodo vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, porabila v največji možni meri. Poleg tega je treba v največji možni meri v delo vključiti tudi mesta, tako da bodo leta uporabljala sredstva, ki jih imajo na voljo za lokalni razvoj. Preko tega bodo spodbudili tudi potencial, ki se skriva v civilni družbi na lokalni ravni. Mislim, da je sedaj pravi trenutek za to, da se o tem pogovorimo, da začnemo izvajati vse tiste ukrepe, s katerimi bomo spodbudili lokalne mehanizme, ki bodo omogočili oblikovanje boljših življenjskih pogojev v vseh teh skupnostih. Skupaj z irskim predsedstvom bi morali seveda prispevati k dodatni rasti in zaposlovanju v Evropi. Vsaka država, region, območje v Evropi, urbano ali podeželsko, ima na voljo ustrezne značilnosti, ki kažejo na to, da so vsa ta območja konkurenčna. Ta potencijal je treba v celoti izkoristiti. Izkoristiti prednosti, ki jih ima na voljo vsaka posamezna regija v Evropi. Ta potencijal pa je treba še okrepiti. S tem bomo postali tudi bolj konkurenčni. To pa lahko dosežemo tudi preko izmenjave najboljših praks in znanja. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa gospod olejniček za minuto in pol. Dziękuję bardzo. Jako grupa... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Par osnovnih stvari bi rad podaril. Znotraj kohezijske politike se želimo boriti proti revščini. Tudi proti revščini na področju energije. Kar nekaj konkretnih ukrepov iz kohezijske politike bi lahko uporabili tudi na tem področju. Vsak državljan v Evropski uniji bi moral imeti pravico do dobre oskrbe z energijo po ugodni ceni. Seveda ne smemo odrekati sebi tudi možnosti, da izpolnimo cilje, ki smo si jih dosegli na področju kohezijske politike. Dejstvo je, da potrebujemo nove rešitve, potrebujemo nove naložbe v lokalno energijo. To je prihodnost energetike v Evropi, to je tudi temelj naše konkurenčnosti. Istočasno moramo okrepiti tudi energetsko učinkovitost. Vendar tih, teh dveh ciljev ne smemo postaviti enega proti drugemu. Kohezijska politika bi morala biti vključujoča politika, ki bi jo bilo moč prikrojiti tudi potrebam posameznih regij. Mi se zauzemamo za to, da podpremo lokalno proizvodnjo energije, ne želimo pa odreči podpore velikim energetskim podjetjem, ki uporabljajo obnovljive vire energijo za proizvodnjo energije. Energijo v tem trenutku še kako potrebujemo. Istočasno želimo spodbujati tudi bioplin ali pa zemljski plin. Mislim, da bi s tem plinom lahko zagotovili dovolj energije tudi najbolj revnim in podeželskim območjem. Se pravi, ta politika bi morala biti celovita in vsebovati različne možne rešitve. Hvala. Hvala lepa. Gospa Manar za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Najlepša hvala najprej poročevalcu za izvrstno poročilo. Današnja razprava je pokazala, tako kot tudi druge v preteklosti, da je zelo pomembno, da ohranimo sklade, ki jih imamo na voljo, zato da uresničujemo te politike. Energetska politika je seveda zelo pomembna, vendar je treba začeti na pravem koncu. Biti moramo zmožni več ulagati v svojo energetsko politiko, še posebej v obnovljive vire energije. To je izjemno pomembno na vseh področjih, še posebej pa v tistih bolj oddaljenih območjih. Kohezijska politika pri tem prav tako igra izjemno pomembno vlogo. Ugotavljamo namreč, da obstajajo velike razlike v tem, kako se porablja energija znotraj posamezne države in tudi med državami. Zato je pomembno, da sledimo poti, ki smo si jo začrtali znotraj tega svežnja. Na podlagi tega, kar je rekla komisija, mislim, da še obstajajo možnosti za izboljšave, je pa svet tisti, ki opravi ogromno dela in tudi parlament je prispeval svoj del, ker je to na vse zadnje zelo pomembno politično področje. Hvala. Grazie. Hvala lepa gospa Miranda za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sem poročevalka v senci pri tem poročilu. Mislim, da je pri energetski politiki pomembno predvsem to, da jo naredimo trajnostno in učinkovito. Mislim, da bi morali tudi znotraj kohezijske politike izkoristiti energetsko politiko. Seveda obstajajo precejšnje razlike med posameznimi državami. Če si pogledate mojo državo, lahko ugotovite, da pri nas za uvoženo energijo plačamo veliko več, kot plačujejo drugot po Evropi. To bi morali popraviti. Pogledati si moramo tudi celovito sliko v katero sodijo projekti, ki temeljijo na obnovljivih virah energije. Pogosto se ti projekti izvajajo izven Evrope. Evropa bi morala spodbujati uporabo obnovljivih virov energije. Cene, ki se računajo za energijo, morajo biti sorazmerne, ne smajo biti diskriminatorne. Zelo jasno mora biti, da govorimo seveda o nekih trajnostnih obdobjih znotraj oziroma prehodnih obdobjih, znotraj katerih bomo morali ponekod tudi nekoliko popustiti. Hvala lepa, gospod Nikolsen, za minuto in pol. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil vsem poročevalcem Evropskega parlamenta za opravljeno delo. Hvala lepa tudi pogajalski ekipi, ki se je pogajala o zakonodajnem svežnju za kohezijsko politiko. Verjetno se ta politika ne bo začela izvajati leta 2013 ali 2014, slejko prej se bo. Upam, da bomo imeli tudi novo kategorijo prehodnih regij. Tudi moje volilno okrožje Severne Irske, severnega dela Irske bo seveda sodilo v to prehodno območje. Upam, da bomo uspeli ohraniti mir tudi v severnem delu Irske in da se bo ta mir nadaljeval. Kajti mir je po mojem mnenju ključnega pomena tudi za severno Irsko. Hvala lepa pogajalcem iz Evropskega parlamenta, ker so storili vse za to, da ta nov predlog upošteva tudi tisto, čemer sta se dogovorila svet in parlament glede teritorijalnega sodelovanja. Še vedno pa me skrbi samo financiranje koliko sredstev bo na voljo, iz katerih virov jih bomo pridobili. Gospod komisar, več sredstev moramo imeti na voljo kot v preteklosti. Ne smemo oduzeti sredstev programom, kot so Interreg in drugi sorodni programi, ki so dosegli čudovite rezultate tudi na čezmejnem sektorju. Mislim, da bi morali predvsem zagotoviti dovolj sredstev za prednostne naloge, ki so jih opredelile posamezne regije skupaj z nami. Hvala. Hvala lepa, gospod Bizoto, za dve minuti. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, govorila bom o solidarnostnem skladu. Moja država je večkrat uporabila sredstva iz tega sklada, takrat, ko se je zgodil potres, tudi ko je prišlo do tragedije v Emiliji, potem prišlo je do poplav v območju Benečije. Sama poznam prednosti, ki jih prinaša ta solidarnostni sklad, poznam pa tudi pomankljivosti, ki jih ima. Namreč pogosto sredstva iz tega sklada niso na voljo dovolj hitro. Zato bi morali imeti na voljo bolj fleksibilne rešitve, da bi tem območjem, ki se znajdejo v težavah, lahko čim hitreje pomagali. Državljani ne morejo več kot eno leto čakati na to, da se Evropa odzove. Tako se je zgodilo namreč, ko je prišlo do poplav na Beneškem območju. Takrat so uradniki v Bruslju potrebovali več kot eno leto, da so se odzvali. Že dve leti se pogovarjamo o tem, da bi morali spremeniti uredbo, ki opredeljuje uporabo teh sredstev. Evropa ima na voljo kar nekaj finančnih instrumentov. Stvari bo treba sprejemati tudi vnaprej, takoj, ko bo prišlo do nesreče. Sredstva bo treba seveda nujno in hitro dati na voljo, kadarkoli bo nastala kakšna huda nesreča. Nek minimalni prak bi morali postaviti, kolikšna mora biti minimalna škoda, da se lahko sredstva iz tega sklada sprožijo nemudoma. Pogosto se pri nas dogajajo tudi potresi, v prihodnjih desetletjih jih pričakujemo še več in upam, da bo Evropska unija bolje pripravljena za to, da priskoči tudi v teh primerih na pomoč državljanom, ki jih prizadanejo naravne nesreče. To priložnost pa bi skoristila za to, da vse opomnim na to, da bi Evropa morala več ulagati v preventivo, zato da bi preprečili vsaj tiste tragedije, ki bi jih morali preprečiti in ki bi se jim morali izogniti. Hvala. Hvala lepa. Gospa Ernst, eno minuto. Meine Damen, Dame in gospodje, tisto, kar potrebujemo, je resnična krepitev mestne, urbane razsežnosti. Namreč priča smo demografskim spremembam in socialni neenakosti. In zato ne smemo ostati samo pri besedah, pač pa moramo dejansko upoštevati vse izzive našega časa in seveda to tudi ustrezno financirati. In tu moram reči, da me zelo skrbi to, kar trenutno počnemo pri večletnem finančnem okvirju, kjer pravzaprav nihče ne ve, kaj se bo na koncu izcimilo iz tega. Mesta imajo zelo velik pomen in predstavljajo zelo pomembno točko demografskega razvoja. Prav tako vidimo, da so cele skupine ljudi diskriminirane v mestih, recimo Romi, ki se jih izrinja iz mestnih središč. Tukaj vidimo, da potrebujemo več mobilnosti, več socialnih stanovanj in vse to je tisto, kar resnično potrebujemo. Zato jasno pravim, da ne smemo nikakor zmanjševati sredstev na tem področju. Grazie, ono... Hvala lepa, gospod Mulcer. Eno minuto. Hvala lepa. Kako pomembno je ravno v teh težkih kriznih časih to, da si zastavimo dolgoročne cilje, pove tudi primer v Španiji recimo ali pa nepremičninski balon in vidimo, da moramo nujno okrepiti finance Evropske unije. Vidimo zaenkrat, da bi morali upoštevati perspektivo 50 let, po drugi strani pa moramo upoštevati tudi časovno komponento saniranih stavb. Vidimo torej, da potrebujemo veliko večjo učinkovitost. Kar pa zadeva bistveno spremenjen gospodarski okvir in pogoje poslovanja, moramo delati bolj ciljno usmerjeni. Zato moramo zadeve poenostaviti, doseči boljšo kakovost in doseči tudi bolj uporabne rezultate in na to naravnati tudi našo politiko. Hvala. Grazie. Hvala. Besedo ima gospod Van Nistelroj. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedajoča, dame in gospodje, gospod komisar. Ta plenarna razprava v zvezi s tem poročilom predstavlja bolj poglobljeno razpravo o tem, kar smo že ugotovili tudi v preteklosti. Ob pomoči komisije Se danes podobno kot pri teritorijalnem poročilu, energetskem poročilu, pogovarjamo predvsem o tem, da moramo vzpostaviti naložbena sredstva, da moramo bolje koordinirati med seboj. Bodi si, da gre za solidarnostni sklad, sklad za pomoč ob naravnih nesrečah. Zdaj imamo tudi nacionalne partnerske pogodbe, ki dajo državam članicam možnost izbire da se odločijo za pametnejšo, bolj zeleno Evropo, bolj konkurenčno Evropo, Evropo, ki pomaga ljudem do delovnih mest. Mislim, da potrebujemo še več te tako imenovane pametne specializacije. Povezati moramo različne ravni vlad in dejansko še okrepiti evropsko integracijo. In če bomo to naredili, mislim, da bomo dosegli še večji zagon v Evropi. Preveč je bilo podvajanja in mislim, da se tu lahko bolje odrežemo. Zato, dame in gospodje, ko govorimo o tej današnji razpravi, si moramo pogledati, ali je to, kar počnemo, na dovolj visoki ravni. Namreč jaz doma vedno znova ugotavljam, da je veliko dobrih idej, ampak zelo malo komunikacije, bodi si, da gre za univerze ali druge partnerje v mestih. V letu 2013 predlagam, da se vrnemo k našim državljanom. Potrebujemo namreč še več investicijskih sredstev v kohezijskem skladu in zato moramo dati še večji povdarek temu, zato dejansko pozivam komisijo naj še pred letošnjimi poletnimi počitnicami pripravi načrt komuniciranja. Tukaj imamo dovolj sredstev, vendar pa ne slišimo dovolj njih. Hvala lepa. Za minuto in pol ima besedo sedaj gospod Stavra Kakis. Hvala lepa. Gospod komisar, dragi kolegi, najprej se želim zahvaliti poročevalki za zelo dobro poročilo. Prav tako želim pritrditi temu, kar smo že slišali. Namreč gre za sredstva in sklade, ki predstavljajo eno najpomembnejših oblik evropske solidarnosti v preteklosti. V preteklih letih smo kar nekaj mobilizirali ta sredstva, da smo pomagali državam članicam, vendar pa prihaja do težav pri mobilizaciji in uporabi teh sredstev. Včasih se zgodi, da denar prispe zelo pozno. To pa privede do težav pri uporabi te pomoči. Pomoč pa, kot vemo, se vedno potrebuje zelo, zelo nujno. In zato se socialisti zauzemamo za bolj učinkovit sistem uporabe sredstev, tako da bomo ta sredstva lahko prej mobilizirali in da se bo Evropska unija lahko bolje odzivala na hude katastrofe ter nudila pomoč ljudem, ki so prizadeti. To bi moralo biti bistvo solidarnosti, ki jo ponuja Evropska unija svojim državljanom. Hvala lepa. Za eno minuto ima besedo gospod Vandalen. Voorzitter, dank u wel. Heel... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Žal, vedno znova poslušamo poročila o neučinkoviti rabi subvencij in kohezijskih sredstev. Naj recimo omenim 150 milijonov sredstev namenjenih na Poljskem za majhna in srednje velika podjetja, ta sredstva pa so končala v rokah multinacionalk. Na Poljskem so recimo gradili na stotine kilometrov avtocest. Vendar pa moram reči tudi, da se mi zdi čudno, da se sredstva porabljajo tudi v relativno bogatih državah, kot je recimo nizozemska, kar je nesmiselno. Tisto, kar bi morali početi, pa je, da subvencije uporabimo za resnično revne regije v Evropi. To bi morali uporabiti v vseh, na lokalni ravni. Predvsem pa bi morali zelo pozorno nadzorovati, kako se sredstva porabljajo. In to je tisto, kar nujno potrebujemo. Hvala lepa za dve minuti. Gospod Čimanski. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Mnogi pred menoj so omenjali uspešnost kohezijske politike in tudi vpliv na rast, ko smo se pogajali o večletnem finančnem okviru. Mislim, da moramo poskrbeti, da ne bo prišlo do zmanjševanja sredstev ravno na tem področju. Sredstva je seveda treba primirno porazdeliti. Če bomo sprejeli logiko Evropske komisije, potem bomo videli, da v naslednjem časovnem obdobju polovice sredstev za regionalni razvoj ne bomo več videli uporabljenih tu, pač pa na področju podnebnih sprememb. Tiste države, države kot je moja, bodo utrpele veliko škodo, če bomo 50 odstotkov sredstev porabili za bolj zeleno gospodarstvo. Mislim, da se moramo osredotočiti na tiste energetske vire, ki so primerjeni na teh območjih. Pri nas bi recimo lahko uporabljali skrilevce, ki predstavljajo veliko čistejši vir energije, kot je recimo premog. Upoštevati pa moramo, kaj je na voljo v posameznih državah. Na polskem bi lahko dejansko prišlo do velike revščine, če bi morali zapreti ogromno podjetij. Vsa ta tveganja je treba upoštevati, ko se pogajamo o prihodnosti kohezijske politike. Ko govorimo o solidarnostnem skladu, moramo podpreti poročevalko, ko pravi, da moramo dejansko podaljšati veljavnost tega instrumenta. Poročevalka upravičeno pravi, da gre za instrument, s katerim lahko izkazujemo našo solidarnost z manj premožnimi regijami. Strinjam se tudi z gospodom Vandalnom, ki pravi, da moramo takoj pomagati tistim, ki to pomoč najbolj potrebujejo. Hvala lepa za eno minuto, gospod Angorakis. Hvala lepa. Vsa tri poročila se nanašajo na sredstva in njihovo mobilizacijo ter prepričevanje vpliva krize na delavce. Seveda tudi lokalne skupnosti lahko igrajo veliko vlogo. Gre za to, kako hitro lahko ukrepamo in kako dejansko razdeljujemo ta sredstva. V mislih imamo tudi socialno infrastrukturo, ampak vidimo, da se dejansko dogaja, da imajo korist od tega velika podjetja, veliki. Potrebujemo strategijo 2020 in socialne ukrepe. Moram reči, da V Grčiji vidimo že zelo močne posledice. Denar pa se steka še naprej v kapitalistične roke oligarhov. To pa včasih dejansko vodi k konfrontacijam. Hvala lepa. Danke, kolega, Hvala lepa. Za minuto in pol ima besedo gospod Celer. Hvala lepa, predsedojoči, komisija, kolegice in kolegi. Zelo dobro je, da smo v vseh štirih poročilih slišali, kako široko področje pokriva kohezijska politika. Gre za eno najpomembnejših področji v Evropski uniji. Še zlasti pri, podro, pri kolegu Kozulinu smo slišali, kako je treba razvoj mest gledati v evropskem kontekstu. Komisar Han pravi, da lahko cilje strategije 2020 dosežemo samo, če bomo dejansko uresničevali te cilje tudi v urbanem kontekstu, kjer živi več kot 70 odstotkov vseh prebivalcev in kjer mora priti do večje socialne vključenosti. Že večkrat je Evropska unija povedala, kako pomemben je trajnostni razvoj. V Leipzigu recimo, tudi v izjavi iz Toleda smo to slišali. Zdaj pa je čas, da nastopijo dejstva in da dejansko ohranimo sedanja sredstva ter okrepimo sredstva za urbani razvoj. Strukturni skladi morajo ostati in dejansko moramo ta sredstva uporabljati tudi namensko. Hvala lepa. Hvala lepa. Za eno minuto, gospod Nilsson. Eh, Predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Glede vprašanja o tem, kakšno vlogo lahko igra kohezijska politika, je moj odgovor zelo jasen. Lahko ima zelo pomembno vlogo. Ponekod je lahko kohezijska politika dejansko odločilna. Moj primer prihaja iz Severne Švedske. Pred šestimi leti smo vzpostavili program v okviru regionalnega sklada in se odločili, da bomo še zlasti spodbujali razvoj trajnostnih energetskih rešitev. Rezultati so prevedli do prave pravcate eksplozije majhnih in srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo z tehnikami varčevanja z energijo in podobnim. Nastal je pravi val in ustvarjenih je bilo ogromno delovnih mest to povezujemo tudi z inovativnostjo. In seveda je to pomenilo, da smo z našo energetsko učinkovitostjo lahko nastopili tudi na drugih področjih. Tako da se mi zdi, da je to dober način za ustvarjanje delovnih mest. Hvala lepa. Naslednja je gospa Gerling. Hvala, predsedujoči. V teh zahtevnih finančnih časih moramo poskrbiti, da bomo s strukturnimi in kohezijskimi sredstvi ravnali še bolj pametno. Ta sredstva niso tu samo zato, da jih porabimo, pač pa zato, da dosežemo cilje Evropa 2020. Zato pozdravljam večino doseženo priporočilu VON. Pri subsidijarnosti pa moram reči, da so države članice tiste, ki lahko najbolje opredelijo mesta, ne komisija. Prav tako mislim, da potrebujemo sistem, ki bo temeljil na ciljih. Naj omenim tudi tematsko koncentracijo. Nekatere zastarele, m, mm, najboljše prakse je treba odpraviti, ker niso več ažurne. Vendar pa moram reči, da sem malo razočarana, ker ne vidim kakega pravega predloga, ki bi nam pomagal, da bi izboljšali našo učinkovitost. Mislim pa, da sedanjega proračuna v teh zahtevnih časih ne moremo ohraniti. Hvala lepa za minuto in pol. Ima besedo gospod Matula. Politika de coeziune este un instrument al kohezijska politika. Ji predstavlja investicijski instrument, ki spodbuja rast, naložbe, delovna mesta in trajnostni razvoj. Predlogi o drastičnih rezih na tem področju, torej, če bi se to res zgodilo, potem bi učinkovitost teh programov bila veliko manjša in tudi ciljev ne bi mogli doseči. Tudi konvergenčne regije bi najbolj trpele, tudi te v moji regiji. Ozemeljsko sodelovanje predstavlja najboljši način za zmanjševanje neenakosti v Evropi in tudi tu bi lahko m, mm, prišlo do velikega nadzadovanja. Urbana območja so zelo pomembna, predstavljajo ključno ulogo, predstavljajo pravzaprav glavni generator delovnih mest. In vidimo tudi, da selitve v mesta še vedno naraščajo. Mesta pa so tudi tista, ki so najbolj izpostavljena sedanji krizi in procesu globalizacije. To lahko prinese eh, porazne socialne in druge posledice. Tu trpijo otroci, prihaja do socialne izključenosti. Tudi vprašanje podnebnih sprememb je zelo pomembno. Hitro se moramo odzvati in upoštevati tudi lokalne razmere politika unije mora krepiti sredstva, gospodarske subjekte, spodbujati učinkovito rabo finančnih instrumentov in krepiti tudi mreže znotraj urbanih področjih. Hvala. Hvala za eno minuto. Gospa Irigoyen Perez. Jo. Hvala, gospod predsedujoči in gospod komisar. Sedaj živimo v času krize, vendar to ne pomeni, da se moramo odreči evropske solidarnosti. Skladi so tisti, ki omogočajo priložnosti v težkih časih. Tako lahko lajšamo negativne učinke, ki jih povzroča recesija. Moramo se izogniti temu, da bi zmanjšali proračun, kajti kohezijska politika je pokazala svojo učinkovitost, je instrument kohezije in konkurenčnosti poročilo, o katerem se danes pogovarjamo in čestitam poročevalcem, izkazujejo nove izzive, eh, urbano prenovo, eh, trajnostnost in teritorijalni pomen. Moramo delati skupaj, zato da imeli bolj učinkovito kohezijsko politiko, ki mora biti prilagojena potrebam regiji. Vendar. Ne smemo pozabiti na ključne cilje eh, kohezijske politike, ki izkazuje solidarnost z regijami, ki so manj razvite in z državljani, ki sedaj najbolj trpijo. Hvala lepa, kolegice. Gospod Bilen je naslednji. Hvala lepa. Ko govorimo o poročilu Kolarska-Bobinska, ne smemo pozabiti, da je najpomembnejši cilj za nas diverzifikacija preskrbe z energijo. To pomeni našo varnost, zato potrebujemo dvotirni pristop. In sicer okvarjati se moramo tako s stranjo uvoza, po drugi strani pa moramo narediti vse, kar lahko, da vlagamo v lokalne energetske vire. Veliko imamo tudi skrilavcev, ki nam lahko pomagajo do nižjih cen energetike in večje varnosti. Prav tako moramo podpreti tudi regijske projekte in podpirati tiste regije, ki najbolj trpijo zaradi sedanje krize. Prav tako je zelo pomembno tudi dobro sodelovanje na področju energetike z našimi partnerskimi državami, zlasti tistimi, ki so najbliže Evropski uniji. Poljska je že dosegla odstotek 9,5 obnovljivih virov energije in veliko še vlagamo v obnovljive vire. Vendar pa še vedno uporabljamo veliko fosilnih goriv. Hvala lepa. Gospa Sanchez Schmidt, minuto in pol. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar, dragi kolegi. Ta štiri poročila se eh, držijo načela solidarnosti med območji. In to mislim, da bo pokazalo našim državljanom, kako pomembna je reforma poleg 2014. Ta reforma je že omogočila veliko milijonov um, po nesreča od leta 2002 naprej. Torej, sedaj postopki so predolgi, uh, ni dovolj pravne varnosti in preveč vlog se zavrne. Zato so državljani eh, razočarani. Uh, v poročilih, ki obravnavajo prenovo, urbano pre, prenovo, kohezijsko politiko, energetsko politiko, so priložnost za parlament, da zauzajemo jasno stališče glede prihodnosti. Uh, Kohezijska politika je zelo dobra priložnost za investicije na vseh področjih, v vseh regijah, eh, tudi v mestih. Energetska učinkovitost je pomembna, energetska učinkovitost stavb, to spodbuja tudi raziskave in tako naprej. V Van Rompo je v, kompromis, v predlogu kom, proračuna eh, bistveno zmanjšal uh, sredstva namenjena za to. In mislim, da bomo težko dosegli podporo državljanov, če ne bomo imeli vidnih dosežkov na vseh, de, vseh delih Evrope. Hvala lepa za eno minuto. Gospod De Angelis, izvolite. Grazie. Hvala lepa, predsedajoči. Kohezijska politika predstavlja zelo dragocen inštrument za razvoj, za rast in za delovna mesta. Dobra poraba teh sredstev je zelo pomembna. Sam sem zadovoljen z opravljenim delom, namreč vidim, da so bili narejeni pomembni koraki naprej za večjo vključenost regij in lokalnih ravni. Zelo pomembno je, da so ti vključeni od načrtovanja do same porabe sredstev. Pomembno je tudi, da imajo lokalni akteri možnost, da izberejo med različnimi kombinacijami tisto, ki najbolj ustreza njihovemu ozemlju in državljanom. Prav tako je nujno, da imamo tudi alternativne načine financiranja, kot so recimo mikrokrediti, kar omogoča financiranje mnogim akterjem.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 dia em que pela segunda vez num curto espaço de tempo de apenas três anos portugal formalizou junto da comissão europeia um pedido de Hvala lepa. Portugalska je po novembru zahtevala oziroma zaprosila za aktiviranje eh, teh sredstev. In moram reči, da potem, ko smo videli, kako se aktivirajo sredstva iz sklada za solidarnost, potem, ko smo videli, kaj se je na Madeiri zgodilo februarja 2010, sem spremljal, kaj se je dogajalo. Videl sem vse etape, predvsem ugotavljam ne skladje, kar je nerazumljivo. Evropska unija bi nam reč morala takoj pomagati, ampak v tem trenutku tega ne more narediti. Potem, primer Madeire, 20. februarja 2010. Leto in dva meseca je trajalo, da smo dobili sredstva, da smo dobili pomoč. To pa je v popolnem neskladju s potrebami prizadetega prebivalstva, ki so pomoč potrebovali takoj. Zato bi mm, se morali vsi vprašati, parlament, tudi svet, ki je blokiral napredek na tem področju. Zato želimo, da se ta sredstva aktivirajo hitreje, kajti sicer bo solidarnost ostala samo beseda na papirju in sredstev ne bo nikoli pravočasno. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tabajdi. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, komisar Han. Pozdravljam poročilo von ki povdarja najpomembnejši cilj kohezijske politike. To pa je dejansko kohezija najrevnejših regij. Namreč ključnega pomena je, da najrevnejše regije ne zgubljajo sredstev. Od leta 2014 bi morali še bolj upoštevati te regije. Obstajajo namreč dodatna sredstva. Izmed sedmih regij na Mačarskem je kar šest takih regij, ki sodijo med te, ki sem jih pravkar opisal. 30 odstotkov sredstev manj naj bi v prihodnje dobili iz kohezijskih skladov. Zato prosim komisijo, da poišče rešitev za ta problem. Prav tako moramo paziti tudi na to, da bomo imeli taka pravila, ki bodo dejansko omogočali uporabo teh sredstev. Hvala lepa. Naslednja za minuto in pol, gospa Mazje Kukovič. Hvala lepa predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Evropski solidarnostni sklad je nujno potreben tudi v prihodnosti. Potrebuje boljšo prožnost in hitrejše reakcije. Merila bi morala biti preprostejša. Evropejkam in evropejcem moramo več sporočati o pozitivnih učinkih sklada. slovenski pregovor pravi kdor hitro da dvakrat da pri naravnih nesrečah je to še kako pomembno. mojo domovino so v začetku novembra dva tisoč dvanajst prizadele močne poplave posledice teh so izrazite na infrastrukturi izrazite na podeželju na malih in srednjih podjetjih hidroelektrarnah mnogo ljudi je ostalo odrezanih od sveta času največje ekonomske in socialne krize in času sprejemanja najpomembnejših reform so poplave še dodatno prizadele ljudi. geografska lega slovenije je velikokrat še en dodaten dejavnik zaradi katerega so posledice pri poplavah velike ocenjena škoda močno presega vstopni prag za mobilizacijo solidarnostnega sklada. slovenija je zaprosila za pomoč pripravljamo resolucijo zato vas prosim tudi za podporo. hvala. Hvala lepa, predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi. Mislim, da je urbana politika pravzaprav politika naše prihodnosti, zlasti ko govorimo o trajnostnem razvoju. Več kot 80 odstotkov evropskega BDP-ja se ustvari v mestih. Obenem pa moramo spoznati tudi, da ima urbanizacija temnejše plati. Mesta so preobremenjena, preonesnažena, infrastruktura je zastarela, priča smo tudi demografskim spremembam. Zato Evropa potrebuje zelo ambiciozno urbano politiko. In ta politika lahko da odločilen prispevek. Poročilo Kosolino govori o zelo pomembnem vidiku, namreč kako lahko pride do urbane sanacije, ki ob enem predstavlja tudi konjunkturni program menimo, da dejansko predstavljajo kohezijska sredstva ključen vir. Zato potrebujemo trajnostni, trajnostno sanacijo. Prav to namreč ljudje potrebujejo kot osnovno stvar, ki je potrebna pri razvoju mest. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na postopek catch the eye. In imam to nehvaležno nalogo, ker smo že v zamudi, ki sem jo podedoval. Moje povem, da se je zelo veliko poslancev prijavilo k besedi. Nekako smo tehtali. Gospod Banki, gospa Jordan bodo dobili besedo, gospa Simvalova, Alves, Ferreiro in Obermajer. Kot prvi gospod Banki za eno minuto. Hvala lepa. Jelentés, a politika egyik fontos elepe. A jel... Dejstvo je, da je urbana politika zelo pomemben element kohezijske politike. Pri četrti točki bi naj mobilizirali posebna sredstva, zlasti za tiste skupine, ki so najbolj na obrobju, zato da jim omogočimo ponovno integracijo. Po točko sedem je poudarjeno, da potrebujemo nove oblike sanacije mest. Tu ne bi smeli pozabiti tudi na športne in druge rekreacijske dejavnosti. Šport namreč lahko v veliki meri prispeva k integraciji prebivalcev. Šport za naše otroke predstavlja tudi možnost, da živijo brez drog in alkohola. Zato bi morali ustvariti več igrišč, kjer se bodo otroci lahko igrali. Potrebujemo pa tudi pedagoški nadzor. Na mačarskem smo dejansko že videli tak projekt. Hvala lepa. Kot naslednja gospa Jordan Cizel. Govorila bomo o poročilu Lene Kolarske Bobinske, ki je zelo dobro, za kar ji tudi iskreno čestitam. Energetika je namreč zelo pomembna, saj s cenami vpliva na gospodarstvo, na nova delovna mesta, hkrati pa ima tudi največje izpuste toplogrednih plinov med vsemi sektorji. Naši okoljski standardi so izredno visoki in zahtevajo vlaganja v trajnostne tehnologije. Te pa so seveda dražje in tovrstne investicije zmore le močno gospodarstvo in države z zdravim finančnim sistemom zato je še toliko bolj pomembno da s kohezijsko politiko dosežemo da bodo imele vse države članice enake možnosti za doseganje ciljev skupne energetske in okoljske politike. še posebej eh, pozdravljam poudarek na projektih eh, učinkovite rabe energije posebej pri stanovanjskem sektorju in pri projektih čezmejnih energetskih povezav. zelo dobro se mi tudi zdi da od komisije zahtevamo da pripravi strategijo o izboljšanju energetske učinkovitosti za manjše projekte in manjše Gospa Jordan, ali sprejmete modro kartico, gospe Tikal? Pe doamna Jordan, dacă consideră că doar energiile regenerabile ar... Ali menite, gospa Jordan, da le obnuljive vire energije moramo spodbujati, ali menite, da mm, se skladi, ki so že bili dodeljeni za energetsko učinkovitost, stavb, so dovolj. Sama menim, da potrebujemo nek minimum nekih 10 do 15 odstotkov za učinkovitost, ki bi lahko dosegli v mestih pri energetski obnovi stavb. Če je bil prevod eh, pravilen ampak rekla bom tako v tej finančni perspektivi je bil velik poudarek na obnovljivih virih energije in zdi se mi prav naša usmeritev da v naslednji finančni perspektivi temu namenimo manj pozornosti in je večji poudarek na učinkoviti rabi energije mislim da bi morali eh, pri pogajanjih z državami članicami imeti velik poudarek prav ti projekti stavbni sektor ima veliko zalogo na tem področju in to je bilo pravzaprav tudi moje sporočilo svoje sporočilo. Hvala lepa. Za minuto in pol, gospa Zinalova. Uh, Hvala lepa. Teritorijalna kohezija je ključno načelo strategije EU 2020. Če želimo biti vredostojni v očeh evropskih državljanov, moramo podpreti revne, revnejše regije, ko se pogajamo za obdobje 2014-2020. Kot poročevalka eh, v odboru za promet sem poudarila to, da poudarjamo teritorijalno kohezijo in razvoj infrastruktur v revnejših regijah EU do uh, obdobja do leta 2050. Mislim, da ni primerno, da se zmanjšujejo sredstva za revnejše regije in da se držimo nekega načela, kdor prvi pride, prvi melje. Mislim, da to ni prav. Najmanj razvite regije morajo imeti priložnost da lahko pripravijo kvalitetne projekte in da lahko uporabijo čim več sredstev, ki so jim dodeljena. Hvala lepa. Gospod Janjec. Hvala. čezmejno sodelovanje bi morali sodelovati. Torej, ko recimo se pogovarjamo o območju na Atlantiku med Evropo in Ameriko. Tu obstajajo številne povezave, številne povezave z ZDA in čezmejno sodelovanje bi bilo zelo Dobro, za krepitev teh vizi, ki že obstajajo in tako bi lahko mogoče nove možnosti, saj tu res obstaja velik potencial, ki ga predstavlja ZDA. ZDA trenutno zmanjšuje svoje dejavnosti, svoje vojaške dejavnosti. In to seveda lahko privede do določenih uh, posledic in seveda bi lahko EU uh, eh, več sodelovala z e EDA. Hvala lepa za minuto, gospod Ferreira. Dobrigad, prezident. Hvala, gospod predsedujoči. Obžalujem, da nimamo, da imamo zgolj skupno razpravo, morali imeti razpravo o vsaki, vsakem prišli posebej, kajti vsako poročilo bi si zaslužilo uh, celovito razpravo. Nimamo dovolj sredstv, to je seveda uh, sedaj še uh, slabše, kajti sedaj imamo še nove cilje, nimamo na voljo dovolj novih sredstev. Moramo spodbujati kohezijo, če ne bomo okrepili sredstvo, ki so na voljo, zlasti, če želimo povečati povezovanje, potem ne bomo dosegli svojih ciljev, ki so uh, uh, zelo dobri. No, že v 90-ih smo povedali, da bi morali povečati, podvojiti sredstva, zato da bi dosegli cilje kohezijske politike. No, kasneje je prišlo do širitve in potem smo sredstva zmanjšali in sveda se ta sredstva vedno znova zmanjšuje in to bi lahko privedlo k večji neenakosti, ne pa da bi jo zmanjšalo. Dank, Hvala lepa, gospod kolega. Sedaj pa še zadnji govornik v postopku Kečti. Aj, gospod Obermajo. Hvala lepa, predsedajoči. Mislim, da je dejansko smiselno, da se strategije oblikujejo bolj decentralizirano in da se vključi akterje na kraju samem. Vemo pa, da se je dejansko organizacijsko, to vemo tudi iz poročila računskega sodišča, namreč da je prihajalo pogosto do prevar in goljufi. Vsekakor je nujno, da kohezijska sredstva uporabimo na smiselen način, pri tem pa moramo imeti v mislih tudi to, da moramo poenostavitve uporabljati skupaj za decentralizacijo, pri čemer pa je treba vedeti, da to daje prostor tudi zlorabam oziroma goljufijam. Te reforme morajo torej biti upoštevane tudi v luči možnih negativnih učinkov. Namreč ne moremo se sprijazniti z vse večjim številom zlorab. Zato mora biti naš cilj tudi ta, da se zmanjša število zlorab. Hvala lepa. Hvala, kolega. Kot rečeno, obžalujem, da dejansko niste dobili besede vsi, ki ste se prijavili v okviru postopka CatchDI, ampak kot veste, vsak, do ki je govoril kako sekundo več, je s tem odžiril čas naslednjim kolegom. Sedaj pa besedo v imenu komisije dajem komisarju Hanu. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej hvala lepa za zelo angažirano razpravo, imam razumevanje za kolega Ferrero, ki ga več ni, namreč, da bi morali nekatere teme bolj poglobljeno obravnavati. Louis Manford, eden najpomembnejših kulturnih zgodovinarjev, je nekoč dejal, da je mesto najbolj dragocen izum človeštva. In mislim, da temu pravzaprav ni kaj dosti dodati. Vsekakor je tudi mesto nekakšen laboratorij razvoja človeštva in zato je seveda primirno, da se tudi na evropski ravni zelo intenzivno ukvarjamo z urbanimi prostori in seveda, da damo na voljo tudi ustrezna sredstva. Mnogo ciljev iz strategije 2020 je namreč dosegljivih le, če se bomo dotaknili tudi problemov mest. Teritorijalni element je zelo pomemben in hvaležen sem, da smo imeli tudi poročilo na to temo. Pomembno je, da delujemo integrirano, da pa jih dajemo na voljo tudi ustrezne ukrepe. Vsekakor ne smemo pozabiti na tako imenovani multilevel governance, ki smo ga mi kot komisija predlagali. To bo ostalo tudi v prihodnih predpisih, vendar pa se moramo še odločiti, kako bomo to uporabljali. Vsekakor se bomo osredotočili na to, da ta vidik primerno upoštevamo. Kar pa zadeva tematiko energetske učinkovitosti oziroma ustvarjanja energije, zlasti obnovljive energije, odkar sem nastopil svoje delovno mesto, sem moral kar veliko prepričevati, še zlesti v novih državah članicah, da so se lotili tega vprašanja. No, sedaj je to postalo že svetovno prepričanje, česar se zelo veselim in upam, da bomo v prihodnih predpisih lahko z nekimi minimalnimi alokacijami sredstev upravičili pomen tega vidika. Kar zadeva solidarnostni sklad, par besed. Tudi tu se zahvaljujem za podporo in kot rečeno, v nekaj tednih bomo tudi pripravili ustrezen predlog, na katere moram že danes razočarati. Namreč ne bomo mogli sredstev solidarnostnega sklada vključiti v redni proračun, pač pa bomo to morali urediti izven proračunsko. To pomeni tudi postopek evalvacije in določanje velikostnega reda sredstev, ki bodo potrebna. Lahko pa že sedaj najavim to, da bomo imeli predlog, po katerem bi čim bolj olajšali oceno naravnih katastrof. Lepo prosim, tisti, ki telefonirate, prosim, da nehate, da bom lahko govoril. Skratka, želimo imeti bolj ciljno usmerjeno oceno naravnih katastrof, s čimer bi nam omogočili, da bomo lahko sredstva povišali da bomo lahko izplačali več sredstev, torej želimo si poenostavitve, po drugi strani pa si želimo tudi tega, da bi lahko prizadeti dobili več sredstev in da bi imeli večjo gotovost glede izplačila sredstev. In mislim, da bo to zelo pameten predlog, zlasti kadar govorimo o katastrofalnih situacijah, kot recimo se dogaja po naravnih nesrečah. Beseda preventiva je bila omenjena in na to bi rad še zlasti opozoril. Tudi to je zelo pomemben vidik našega prihodnega dela. Hvala lepa tudi za to, kar ste povedali glede večletnega finančnega okvirja. Tu ni kaj dodati. Stališče komisije je jasno. Zahvaljujem se vsem, gospe Krel, ki je omenila tematsko koncentracijo. Prav tako. Mislim, da si moramo vsi vzeti k srcu to, kar je bilo povedano, da moramo bolje komunicirati, bolje prodati to, kar nam uspe doseči z našo politiko. Ta politika mora biti razumljena kot investicijska politika, ampak to ni v nasprotju z našo solidarnostjo. Namreč solidarnost pride do izraza takrat, ko govorimo o tem, da moramo ta sredstva nameniti v 25 odstotkov najrevnejših regij, kako bomo ta sredstva porazdelili, pa je zelo pomembno. Če ob zaključku lahko rečem še naslednje. Mislim, da moramo zlasti na področju komunikacije še opraviti našo domačo nalogo. Dejansko moramo ugotoviti, kaj lahko dosežemo s kohezijskimi sredstvi, ali lahko tu ustvarimo tudi nova delovna mesta in kako lahko pripomoremo. Hvala lepa. Komisar. Hvala lepa, gospod komisar, in hvala lepa tudi za prijazen nasvet v zvezi z komunikacijo. Gospod Kocolino je naslednji, izvolite. Ti to abbia rafforzato due concetti di fondo che. Hvala lepa. Dve temeljni načeli smo omenili v tem poročilu in vsi ste jih poudarili. Hvala lepa tudi za izraženo podporo poročilu. Po eni strani ste podarili vlogo mest kot gonilnih sil pri gospodarski rasti in zaposlovanju v prihodnih mesecih in letih. Dejstvo je, da smo pridobili vsaj pet odstotkov sredstev iz novega programskega okolja za strukturne sklade. In teh pet odstotkov bomo lahko uporabili za to, da ponovno oživimo mesta. To je novost, ki bi jo morali seveda bolj povdariti in ki bi jo tudi komisija morala bolj ceniti. Mislim pa, da bi k vsemu temu morali dodati vsaj še en argument, tretji argument, ki se meni osebno zdi izjemno pomemben. Namreč, če govorimo o vlogi mest, potem moramo govoriti tudi o nečem širšem. Evropa je trenutno na poti, ki vodi v gospodarsko rast in preko mest je možno najti pot iz možnega prostega pada v prihodnih mesecih in letih. Tako da je to temeljna tema, s katero bi se morali bolj ukvarjati. Zato se mi zdi, da bi morali razmišljati o tem, kako v okviru novega proračuna zagotoviti dodatna finančna sredstva, kot ste številni povdarili. Mislim, da ne bi smeli kar tako poskušati z nekimi projektnimi obveznicami, s katerimi naj bi financirali večje infrastrukture. Delati bi morali in pri tem bi morala roko ponuditi tudi komisija, na tem, da zagotovimo bolj trdno pravno podlago. Trenutno pravna podlaga ni dovolj trdna in če ne bomo imeli ustrezne pravne podlage, bomo težko dali odločen zagon vsem tem vprašanjem. Hvala. Hvala lepa, kolega. Za dve minuti, gospod Von. Hvala. Na kratko uh, bi zaključil takole. Hvala komisarju za njegov prispevek. Hvala tudi kolegom za njihove prispevke v razpravi, zlasti poročevalcem v senci, pa tudi odbor za zaposlovanje je podal mnenje uh, mojemu poročilu. Mislim, da uži, ideja, da moramo zbrati sredstva, ki se le da, uživa podporo. Še veliko pa moramo storiti, kar zadeva sama pravila skladu, kako bi, kako, kako bi združili in na tem moramo delati v prihodnosti. Če bi to dosegli, bi to bilo dobro za vse prijavitelje, skladi bili na ta način učinkovitejši v prihodnosti. Kaj ti, kot je dejal komisar, pomembno je, da zagotovimo, da nam skladi omogočijo, da v prihodnosti dosežemo cilje e, Evrope 2020. Za prijavitelje je pomembno, da so postopke čim bolj enostavni postopki morajo biti tudi fleksibilni za lokalne in regionalne oblasti in da se lahko prilagodijo njihovim potrebam. V svojem poročilu predlagam več mehanizmov, kako bi združili eh, te mehanizme, kako bi združili te postopke in več eh, regij že dela na tem, da bi združili sredstva v prihodnosti. Številne regije pa s tem še niso začele. In tudi zunaj skupnega okvira obstajajo še drugi skladi, kot recimo skladi iz obzorja 2020. In vz, zaradi vseh teh razlogov bi si želeli, da bi komisija sodelovala z regijami, z lokalnimi skupnostmi, da bi jim pomagala, kako združevati sredstva, da bi torej, ta sredstva imela čim večji učinek v prihodnosti. Komisija bi gotovo želela k, k, k temu prispevati, pa tudi regije in, in občine bi se tega gotovo veselile. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti gospa Kolarska Bobinska. Mówiliśmy tutaj dużo o miastach, które. Veliko smo govorili o mestih, ki bodo še rasla in ki bodo motor rasti za regije. Vendar pogosto ni tako in tudi kmetijske regije se srečujejo s številnimi težavami, ko želijo privleči nove naložbe. In denar, ki naj bi bil porabljen za razvoj energije znotraj kohezijske politike, bo zelo pomemben. Naš kolega Nilsen je opisoval, um, kako se je njegova regija na, na severu Švedske razvila. Uh, Moja regija, Lublin, na vzhodni meji EU, je takšna, da se pravzaprav vsi pripravljajo na to, da bi izkoristili nove priložnosti, ki bodo nastale. V regiji bi si vsi želeli investirati v nove obnovljive vere energije, pa tudi v druge vere energije, kajti eh, ne pozabimo, da tudi zemljski plin in skrilavec um, stajo vire energije, ki ju potrebujemo za uh, proizvodnjo obnovljivih virov energije. Torej so uh, pridobivanje verov, so kogeneracije ko zelo pomembna. In vsi iščejo priložnosti, ki bodo nastale. Poleg tega ne smemo razmišljati le o denarju, ki bo namenjen regijam, moramo tudi razmišljati o tem, da gre za denar, ki ga moramo prilagoditi potreba neke regije. Regija potrebuje nek koncept. Ne gre le za to, da porabljamo denar in ga investiramo v različne vere energije. Ne, moramo vedeti, kako se celoten mezoik sestavi skupaj in moramo videti, kakšna je regija, kakšen je koncept, kakšna je vizija neke regije. Seveda je denar lahko uporabiti, vendar mora biti to narejeno učinkovito. Hvala lepa, kolegica. Sedaj pa za dve minuti, gospa Estara Sferagut. Gracias. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ob koncu bi se zahvalila vsem, ki ste spregovorili, uh, komisarju, predstavnikom, bi se vsem bi se, bi se zahvalila za to, da smo torej imeli to razpravo. Eh, upam, da bomo lahko poenostavili postopke, to smo večkrat slišali eh, in želimo si, da bi bili postopki čim bolj transparentni, da bi seveda odpravili vse pomankljivosti. Uh, zlasti je pomembno definirati vprašanje, kaj je to regionalna katastrofa. Potem smo govorili o kazalniki, da bi lahko recimo eh, kaz kazalnik lahko bil BDP. Potem pa še vprašanje nemerljivih škod, recimo, ko gre za poškodbo uh, videza pokrajine in tako naprej. Vse to je treba upoštevati. Mislim, da če bomo leta 2014 dejansko imeli to redbo, na kateri dela komisija, bo to zelo dobro za vse državljane Evropske unije, zlasti pa zato, da dosežemo cilj solidarnosti. Mislim, da gospod komisar lahko računate na podporo parlamenta. Hvala lepa. Kolegica, s tem zaključujemo razpravo o vseh štirih poročilih glede poročil kot Solina, Von in Estera Sfera Gut. Torej, glasovanje sledi jutri. O poročilu Kolarska Bobinska pa bomo glasovali v sredo ob 12. S tem prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer poročilo Berlinguer.